biti 50 eh, odstotkov potrebnega časa. S tem zaključujemo zasedanje. Dragi kolegice in kolegi, eh, želim vam prijetno popovdne in srečno popovdne.